Torej, ko govorimo o tem, bodo stvari postale bolj jasne. Tudi, ko se bomo o tem pogovarjali, bodo stvari postale bolj jasne, kaj pomeni lokalno pridelana hrana. Hvala. Gospa komisarka, prisrčna hvala. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Naslednja točka na dnevnem redu uh, sta izjavi sveta in komisije o razmerah migrantov v Grčiji in razpravo začenja predsedujoči eh, svetu eh, Bockov. Hvala, eh, gospod predsedujoči, eh, spoštovane poslanke in eh, poslanci, komisarka Malstejmova. Nedvomno je tako, da se Grčija sooča za težkimi izzivi na področju migrantov. Zato je odločilnega pomena, da Grčiji pri tem pomagamo. Eh, Eh, da pomagamo pri vzpostavitvi kapacitet eh, za ustrezno delo za migranti. Eh, Kont kontinuirano delamo na izvajanju eh, nacionalnih akcijskih načrtov Grčije v zvezi eh, z azilom in migracijo in razpravljali smo tudi o mejni kontroli. Eh, to smo na zadnje opravili 8. marca na zasedenju sveta. Komisija in Grčija sta obvestili, da je prišlo do določenega napredka naprimer pri eh, praktični obdelavi eh, vlog za azil. Eh, še vedno pa obstaja zelo velik izziv eh, glede eh, izvajanja. Eh, zlasti, ko gre eh, za to, da se najde na voljo dovolj osebja za obdelavo teh vlog, eh, Eh, ali pa za eh, vzpostavitev sprejemnih centrov. Odločilnega pomena je, da se uporabijo vsi obstojoči viri, da se lahko realizira akcijski načrt. Eh, to pomeni seveda velik angažma strani Grčije, to pa zahteva tudi dobro koordiniran angažma strani Evropske unije evropske eh, agencije, kot naprimer Frontex eh, in države članice, ki imajo možnost prispevati, morajo tukaj pomagati. Eh, tudi visoki komisarjat za begunce igra pomembno vlogo. To velja tako za finančna sredstva, za pomoč v obliki strokovnjakov in za druge oblike praktične pomoči. V tem okviru je pozitivno, da eh, je predviden osprejemni center v regiji Eros. In Slišali bomo tudi izjavo komisije, morda bo komisija lahko podala več informacij o Grči. Želim povdariti, eh, da smo v svetu razpravljali eh, o temi solidarnosti med državami članicami, kako pomagati tistim državam članicam, eh, ki so v smislu migracij pod velikim pritiskom. 8. marca je svet sprejel sklepe sveta za praktično realno solidarnost držav držav eh, članic, eh, ki, pri, eh, so, ki so v svojih azilnih sistemih pod velikim pritiskom. Pomemben element pri solidarnosti je sistem zgodnega obveščanja, tako kot je to predvideno v dublinski uredbi. To je tudi del predloga sprememb za dublinsko uredbo. Eh, ki smo jo pravkar posredovali Evropskemu parlamentu eh, v okviru pogovorov triloga. S tem mehanizmom eh, imamo ustrezno izhodišče, da Eh, preprečimo to vrstne situacije, kot jo imamo sedaj v Grči in da imamo hkrati v rokah tudi instrumente, da pomagamo določenim državam, če nastane taka situacija. Obstaja eh, edinost v svetu, eh, da je potrebno krepjeno šengensko sodelovanje in kontrola na zonanih meja. In svet se strinja tudi v tem, da je vloga agencij EU e pomembna, da je potrebno krepiti to vlogo v sodelovanju sodelovanju skupaj s tretjimi državami. Zlasti agencije so bistvenega pomena, ko gre za okrepljeno eh, solidarnost v eh, obliki močnejšega praktičnega sodelovanja. Eh, strani predsedstva smo jasno podarili, da je solidarnost pomembno načelo eh, in da eh, jo je potrebno izvajati v obliki praktičnega sodelovanja. Za to vrstnim izhodiščem, torej solidarnosti, pozornost osredotočamo na situacijo v Grčiji in posebno pozornost posvečamo realizaciji akcijskega načrta. Svet podpira realizacijo akcijskega načrta in sicer z dobro koordiniranim pristopom. Veseli me, da je Evropski parlament to točko postavil danes na dnevni red, eh, kaj ti eh, ne gre samo za izzive, s katerimi se sooča Grčija, ampak to velja za celotno Evropsko unijo. Eh, reforma tukaj ni pomembna samo za Evropsko unijo in za Grčijo, ampak je to pomembno za vsa vprašanja migrantov, azile in beguncev. Hvala. Eh, ex onomatous evropejkis epitropis. Hvala lepa v imenu komisije zdaj eh, gospa Malmström. Gospa predsedujoča, minister, spoštovani poslanci, hvala, da se lahko o tej pomembni zadevi pogovorimo tukaj. Namreč, kar se tiče upravljanja migracij in težav v Grčiji, vse to je povezano s tem, kar poteka eh, tudi v zvezi z. Eh, evropskim azilnim sistemom in z temeljnimi svoboščinami. Komisija vse čas podpira eh, napredke, napredek na tem področju, tudi Grčijo, eh, kar se tiče upravljanja eh, migranske in azilne politike. Zdaj imamo dve novi službi, ena, ki preverja prijave in druga, ki preverja sprejemanje migrantov. Lani je skupni urad za azil, je azil eh, postavil skupno, eh, skupno ekipo v, z Grki v, eh, na območju evros, ki je najbolj problematično in te dejavnosti se bodo nadaljevali tudi letos in bodo še okrepljene. Prav tako smo izpeljali nekaj tehničnih misij v, komis, v eh, Grčiji skupaj z UNHCR-jem, z Frontexom, z skupnim uradom za azil. Torej vsi skupaj delujejo zato, da bi čim bolj celovito delovali na tem področju. Tu je pomembna tudi podpora turških oblasti, eh, ki eh, lahko preprečijo prehajanje migrantov proti Grčiji prek Turčije. Sveda veliko smo naredili, ampak še veliko lahko naredimo. Človek Eh, humanitarna situacija v tem trenutku ni sprejemljiva, ogromno migrantov je živi v zelo slabih razmerah, tu potrebujemo nemuden in hkrati trajnosten napor in razvoj, zato moramo podpreti Grcijo, Grčijo, Grčija mora tudi sprožiti ustrezne mehanizme za to, da se bo preprečilo prehajanje meje. Evropska sredstva za te namene in za izboljšanje kapacitet na tem področju, eh, tudi zato, da bo do razmere za življenje boljše in tako naprej. Vse to je zelo pomembno in komisija je pogosto opozarjala grške oblasti, da če ne bodo sprejeli ustreznih ukrepov, da lahko pride tudi do pravnih posledic, ampak seveda na vsakodnevni bazi so stvari preprosto zelo, zelo zapletene in težke. Pripravljeni smo pomagati, države članice in številne organizacije in institucije so prav tako pripravljene, ampak seveda je Grčija tista, ki je odgovorna, ki mora ustrezno delovati skrat, skladno z mednarodnimi in evropsko, evropskimi zakoni. Vsekakor bomo podpirali Grčijo, da bi reformirala svoj sistem na tem področju, kar bo pa seveda zahtevalo dodatno finančno pomoč, urgentno pomoč, pa tudi znanje na terenu samem skupaj z nacionalnimi oblastmi, agencijami, UNHCR-jem in eh, drugimi organizacijami. Celotni znesek tukaj naj bi bil 309 milijonov evrov, ki smo ga do sedaj namenili za, ta, za te zadeve. Seveda so pa stvari problematične tudi, eh, kar se tiče absorpcije na grški strani, zato ta sredstva še zdaleč niso bila porabljena namenjenih je za te potrebe še dodatnih 3,75 milijonov za urgentne ukrepe. Seveda pa eh, se moramo vsi potruditi, da bo ta denar lahko resnično porabljen. Potrebujemo ustrezne mehanizme na nacionalni ravni. Potrebujemo tudi ustrezno upravljanje teh sredstev, Skratka, vse to bo eh, zagotovljeno in olajšano tudi z delovno skupino, ki bo skušala izboljšati absorpcijo sredstev na grški strani in hkrati ustrezno izvajanje reforme. Decembra je eh, prišel v Grčijo, v Atene, eh, strokovnjak za te potrebe. In uh, spomnila bi tukaj tudi na predlog komisije v zvezi z Dublinsko uh, dire, uredbo, Eh, da bi izboljšali učinkovitost in eh, iz, iz, iz, zaščito na tem področju. Hvala parlamentu za, njen, eh, za njegovo podporo, hvala tudi svetu za vse zauzemanje v zvezi z azilnim svežnjem. Vidimo, da Evropska unija potrebuje trdno, skupno, enotno azilno politiko za podporo državam članicam, zato da bodo stvari pravično urejene, da bomo zagotovili ustrezno mednarodno zaščito za te ljudi. To je skupni cilj za vse države članice, kot je že nekaj časa tudi bil. Potrebujemo skupna pravila, skupne predpise, pa hkrati solidarnost. Potrebujemo visoke standarde, visoko stopnjo sodelovanja, ravno zaradi tega, da bodo vsi eh, prosilci za azil ustrezno obravnavani in da bodo imeli nek pravičen sistem po celotni Evropski uniji, v vseh državah članicah, zato da bomo lahko resnično vsi si delili odgovornost za to področje. Dublinski sistem je treba dopolniti z ustreznimi predpisi, zato da bo zagotovljena učinkovitost, ne glede na sistem po posameznih državah članicah, zato da bodo stvari ustrezno hitro potekale. Uh, Eh, in da ne bo prihajalo do kršitev človekovih pravic. Dejansko smo vključeni eh, v številne plati teh problemov. Eh, komisija prosi za podporo parlamenta, sveta in drugih organizacij, ampak seveda glavna odgovornost pa je še vedno na strani grških oblasti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Eh, poglejmo zdaj, kaj menijo predstavniki skupin. Najprej prosim gospod Janaku za ELS. Hvala lepa, predsedujoča. Brez dvoma je bolje preprečevati kot zdraviti. In povsem se strinjam s tem, kar je povedala komisarka o pravici teh ljudi, da uh, so strezno obravnavani. To, da uh, gospa komisarka ni jasno povedala, kakšno število, kako veliko število je teh ljudi, ki so zdaj v neustreznem položaju v Grčiji. Turčija je spremenila sistem, kar se tiče vizumskega režima in nekdo, ki pride iz eh, Libije v eh, Istanbul, eh, lahko potem pride v Grčijo in razumete, da se stvari zelo zapletejo na naši strani. Namreč vse to, kar prihaja tudi z trgovino z ljudmi, eh, eh, nam ne omogoča, da bi vedeli, odkot pravzaprav izvirajo ti ljudje, ne prihajajo z dokumenti, seveda pa vsi zahtevajo nekaj, eh, vsi zahtevajo azil na naši strani. 350 oseb na dan recimo pride v Grčijo in to je zelo težko obravnavati in zaradi tega se strinjam z gospod komisarko, da moramo razlikovati med različnimi primeri uh, in različnimi sistemi. Mislim, da se s tem tudi vi strinjate. Grčija nosi tukaj 90 odstotkov teže teh uh, migrantskih uh, tokov. Razumete, da je to za nas izjemno težko. Oblikovali, postavili smo številne centre za sprejem, eh, kjer se trudimo biti čim bolj človeški, da tako rečem, ampak seveda rešitve so tukaj zelo problematične in morajo vključevati tudi Turčijo. Gre tu za sporazum o e, vračanju beguncev oziroma prosilcev. E, to je bilo, e, ta je bil sklenjen že leta 1999 in ga je treba ustrezno upoštevati. Seveda pa je treba upoštevati tudi druge sporazume, namreč Turčija preprečuje kar velik del e, teh tokov, e, s tem, da pa je treba povedati, da na naši strani si nikako ne želimo kratiti pravice človekovih pravic komorkoli in hkrati pa se borimo za uveljavitev njihovih pravic. To bomo še naprej počeli, ampak potrebujemo pomoč in podporo tako strani komisije, sveta, Evropskega parlamenta in vseh vas, ki se ukvarjate s temi vprašanji. Hvala lepa. Eh, zdaj pa v imenu eh, SD, gospa Guillaume. Hvala lepa, dejansko gre za težavno situacijo, stvari so znane, e, vemo, da smo sprejeli že številne ukrepe, vendar pa so danes razmere še toliko hujše, ker je bil v Grčiji sprejet sklep z, e, o. E, ustavljanju uh, prosilcev za azil, še posebej tistih, ki so uh, okuženi z prenosljivimi boleznimi. To je seveda problematično, kajti tu so ciljani zelo občutljivi, uh, zelo občutljive osebe. Uh, Eh, hkrati se s tem povečujejo tudi predsotki v zvezi z imigranti, z imigranti in z azilanti in hkrati seveda eh, eh, zaostruje pogoje Grčije do teh ljudi, ki potrebujejo ustrezno mednarodno pomoč. Želela bi torej nekaj več slišati o tem, ali je tako. Potem so tu še druga vprašanja s katerimi se moramo objektivno, mirno, jasno pogovarjati, uh, Govorili ste o težavah v zvezi s financiranjem in moje vprašanje tukaj bi bilo, kakšne dejavnosti so bile podozete do sedaj, kaj se je že naredilo, kaj bo narejenega v prihodnosti. Hkrati eh, bi me zanimalo tudi, kako poteka identifikacija teh oseb, ki zahtevajo, ki so potrebne mednarodne zaščite, eh, katerih eh, prošnje je treba pač obravnavati. Kajti dejansko Grčija je tukaj prisiljena, to je bilo morda nekoliko drugače povedano, ampak Grčija je prisiljena, da, iz, da igra vlogo uh, žandarja uh, v imenu Evrope uh, zaradi teh tokov, ki jih je težko obra, ob, obvladovati. Torej, vse to pa je treba početi v duhu vzajemnega spoštovanja in spoštovanja. V imenu Alde, gospa Grizbek spoštovani kolegi, gospa komisarka, govorili smo o izzivih, dejansko so pred nami veliki izzivi eh, in posebej veliki za Grčijo, eh, posebej pa je to še tudi izziv za Evropsko unijo, eh, kajti pomembno je to tudi za našo podobo v svetu in podobo Evropske unije pred svojimi državljani. 20. Eh, stoletje se je zaključilo z rušenjem Berlinskega zidu in mislili smo, da nam nikoli več ne bo treba graditi zidov v Evropski uniji, vendar pa imamo zdaj tukaj pred sabo velik projekt, eh, ki ga namerava izvesti Grčija, zato da bi se odzvala na te težave, na velike težave, ki jih ima. Eh, zaradi eh, hude, eh, torej zaradi velikega priliva več kot 300 oseb na dan, kot je bilo že povedano, ki prihajajo seveda iz tranzitne države Turčije ki pa prihajajo izvirno iz številnih drugih držav. Torej, to ni star samo Turčije. To je torej veliki izziv in ustrezno se moramo odzvati na to humanitarno težko situacijo, ki zadeva tudi človekove pravice. Uh, zagotovo moramo ščititi, braniti človekove pravice in paziti na to, na to tako pomembno vrednoto za Evropsko unijo. Seveda so tu odgovori težki, težavni, sporočila so zelo zapletena, ne, ne, ne želim se eh, ukvarjati s tehničnimi pletmi, pomembna je jasno solidarnost, ki jo je gospa Malmstrmova omenila. Govorila je tudi o deljeni odgovornosti, o tehničnih mehanizmih, o financiranju vse to, kar mora biti uporabljeno za to, da bomo dejansko imeli nek evropski odgovor in evropsko podporo, učinkovito pomoč eh, in ustrezen odziv stališča človekovih pravic na situacijo teh ljudi v Grčiji. Drugo sporočilo, ki ga je treba omeniti, o tem smo v zadnjih tednih veliko slišali, je, da se oblikuje besedilo oziroma neko besedilo stališča pravne države, ki bo to solidarnost držav članic preneslo tudi recimo v Grčijo v tem primeru. Torej, tu potrebujemo nek, eh, neka ustrezna, ustrezna sporazume, besedila, dokumente, ki bodo uh, učinkoviti. Uh, treba je vedeti, da tudi recimo pri nas uh, v Franciji govorijo o tem, da je treba zaščititi notranje meje in tako naprej in tako naprej. Uh, in končno tretje sporočilo, gospa predsedujoča, morda tretji, tretja uh, pripomba. Uh, potrebujemo oziroma moramo imeti možnost in priti do politične volje, da bomo oblikovali ustrezno ravnovesje med severom in jugom in razvojno pomoč in partnerstva na tem področju uporabili tudi tako, da se migrantom ne bo zdelo več smiselno, da pridejo v nek Eldorado, ki to v resnici ni. Hvala lepa. Eh, eh, Hvala, gospa Grisbek. Imamo modri karton. Gospod Papa Nikolao želi že, vas želi nekaj vprašati, ste strinjate, ja, izvolite, gospod Papanjo Nikolav. Eh. Kar se tiče komentarjev, ki smo jih slišali, bi vam zastavil naslednje vprašanje. Lani je prek Lampeduze prišlo kakšnih 60 tisoč ljudi iz tretjih držav, iz eh, Severne Afrike in tako naprej. In po vseh eh, dogodkih tam jih poznamo, v Grčiji pa imamo 120 tisoč prebivalcev iz tretjih držav, ki, eh, eh, kar slišimo na podlagi Frontex. Ali mislite, da lahko Grčija sama ukrepa, pri čemer ima šestkrat manj eh, prebivalstva kot Italija? Gospa Grisbek. Za mano ste, gospod, naj vam odgovorim takole. Seveda razumem, da gre za zelo težke razmere, da Grčija sama ne more tukaj ukrepati. Sama sem bila na otoku Samosu in videla, kakšna je situacija, zelo težka je. Šla sem pa tudi na Lampeduzo, kjer sem videla, kako je tam težava problema, eh, kompleksna. Skupaj, solidarno, z ustrezno podporo Grčije, lahko, Grčije, ki je država članica, lahko odgovorimo in se odzovemo na, na takšne težave, vendar pa moramo biti tu celoviti, upoštevati, moramo, moramo vse politike Evropske unije, jasno pa je, da se strinjam, da, je, eh, da ima Grčija tukaj velike težave, s tem se strinjam, kot bi bila tudi sama Grkinja. Zdaj pa bi prosila gospod Flotho, da prevzame besedo v imenu zelenih. Po koliko časa, prosim?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 uh, je dejansko situacija izjemno težka, tudi stališča dostojanstva teh ljudi, da že od začetka leta je kar nekaj deset ljudi umrlo na turško-grški meji, uh, ko so prihajali v Euros. In v tem kontekstu gospodarske in socialne krize v Grčiji so stvari toliko bolj problematične, tam imamo vedno več tudi rasist, rasističnih napadov, napadov na te azilante. Uh, 63 eh, primerov je bilo v Patrasu, 18 primerov policajev. Eh, skratka, eh, v tem predvolilnem kontekstu slišimo zelo nenavadne predloge politikov, ki jih lahko označimo kot ksenofobne in antiimigranske. Tu moramo biti zelo pazljivi, uh, gre za to, da bi parkirali pod narekovaji eh, bovne in problematične azilante, ki se jih predstavlja kot socialno bombo in tako naprej in tako naprej. Uh, torej, Glede na to se mora Evropska unija ustrezno odzvati na podlagi svojih vrednot, svojih načel in seveda solidarnosti in sodelovanja. To je treba povedati državam članicam. Namesto da grozite Grči, da jo boste nagnali iz šengenskega uh, območja, kar je škandalozno. Hkrati pa uh, države članice uh, uh, obžalujejo, ker jim sodišče preprečuje, da bi uh, prosilce nagnali. Skratka, gre za hipokritično politiko in komisija ima tukaj veliko odgovornost, uh, da bo zagotovila upoštevanje naših temeljnih vrednot in načel. Tudi Turčijo je treba pogledati, kako je s tem. Uh, treba, potrebna je enakovredna, enakopravna obravnava, kajti dejansko perspektive tukaj nimamo, če bodo šle stvari tako naprej, glede na vizni režim, ki ga je Turčija spremenila. Govornico prekinjajo, pa vendar končuje in res so š, eh, ogromna števila, eh, ogromno število ljudi prihaja tudi v Turčijo iz eh, Sirije, torej ne smemo si podajati žogice, ampak se moramo soočiti solidarno s temi težavami. Eh, zdaj bom dala besedo gospodu Triafalidisu. Potem bodo eh, zaključeni prispevki predstavnikov skupin. Moram pa reči, da si res želim, da bi bila čim bolj prožna, kar se tiče časa, imamo malo časa, torej od zdaj naprej ne bomo več imeli možnosti, da boste presegali čas, ki vam je namenjen. Gospod Trianta Filidis, izvolite dve minuti. Hvala, predsedujoča. Situacija migrantov v Grčiji odraža celovito situacijo. Eh, neenakosti, politične, socialne, gospodarske neenakosti, diskriminacija, izkoriščanje, eh, prestrašeni ljudje. Vse to so elementi, ki odražajo celovito, celotno situacijo in vidimo, kakšne so razmere migrantov, eh, ki so recimo stališča higiene obupne. Ljudje živijo resnično v težkih razmerah, so izključeni, so socialno izključeni in postajajo žrtev eh, izkoriščanja rasističnih eh, eh, prijemov in v takšnem ozračju tudi pred volitvami vidimo neko absurdno situacijo, ki je vedno hujša. Migranti na ta način postajajo grešni kozli zaradi krize v Grčiji in se jih predstavlja kot neko bombo, kot prinašalce bolezni in tako naprej ksenofobija se torej razrašča, vedno več imamo uh, tako imenovanih čistilnih akcij in v, uh, proti koncu 2011 eh, je bilo 63 primerov rasizma, eh, zaznanih primerov rasizma, pri čemer so sodelovali tudi mladoletniki. Seveda je odgovornost eh, za to na strani grških oblasti, ampak tudi Evropske unije in govorimo veliko tukaj o solidarnosti, govorila je o tem gospa Malmstrmova. Eh, nehajmo z sporočili, eh, naredite nekaj konkretnega, utepljive, otipljivega, zato da, bodo, da bo naša država resnično dobila neko pomoč, ki jo potrebuje zaradi geografskega položaja in zaradi katerega se ne more več soočati s temi težavami. Solidarnost mora biti globalna, tu potrebujemo resnično pomoč, eh, vzpostavitev eh, ustreznih centrov za sprejem. Evropa mora res pokazati svojo, eh, svojo podobo solidarnosti. Tu dejansko potrebujemo neko območje mirnega sobivanja, ne pa ksenofobije in rasizma in tako naprej. Tu se bomo morali resnično zelo truditi. Hvala lepa. Zdaj pa bi dala uh, besedo gospej Holdmajer za dve minuti. Eh, začenjam z zahvalo uh, biroju za uh, podporo azilu, uh, kajti uh, v zelo aktivni obliki pomaga v Grčiji, deluje zelo učinkovito zlasti na tistem področju, ki so ga mnogi kolegi zahtevali pri vzpostavitvi uh, razumnih bivališč uh, za prosilce azila. Uh, Eh, grški parlament je pred kratkim, pred nekaj dnevi, eh, sprejel eh, sklep, da naj bi se uredili še dodatni centri v skladu z evropskimi standardi in strani Evropske unije je zagotovljena, naj bi bila zagotovljena ustrezna pomoč in to v okviru IAZO-ja tega biroja. Zdi se mi zelo pomembno, Eh, da se eh, v tem prostoru ne pogovarjamo samo eh, o tem, kakšne so težave, ampak da konkretno opišemo, kako želimo ukrepati in delovati. In da od Grčije v tem katastrofalnem položaju ne zahtevamo, da vse uredijo od danes do jutri, ampak da postavljamo realistična merila, ki bodo v skladu z možnostjo te države. Zato se mi zdi smiselno, Eh, da eh, eh, so določene države odložile vračanje beguncev in kot drugič se mi zdi zelo pomembno sodelovanje za Turčijo. To sodelovanje je treba razširiti. Komisarka je povedala, da si prizadevamo za razširitvijo povezava vizumske politike za politiko vračanja. Se mi zdi izjemno problematična. Morda pa bi, ko gre za vizumsko Eh, politiko eh, ne eh, bilo treba izbrati velikega ukrepa, ampak bi se omili na študente poslovneže, morda bi to bila rešitev tudi za tiste države, Eh, ki imajo morda ta hip še težavo pri tem privračanju, pa mislim, da se moramo opreti tudi na policijsko sodelovanje, kajti tu gre za boj proti kriminalcem, trgovcem, eh, ki eh, na hrbtih ubogih ljudi delajo svoje posle. Eh, ne gre eh, v tem smislu toliko za spore s Turčijo, ki jih imamo v vsebinskem smislu in upam, da je Turčija pripravljena eh, na policijsko sodelovanje v tem kontekstu. Hvala. Gospa Holmajer, gospod Rubik, ste dignili modro karto, prav? Gospa Holmajer, ali sprejmate modro karto? Gospod Rubik. Eh, kolegici Holmajer se zahvaljujem zaradi tega, ker je omenila tudi pozitivne eh, vidike v smislu eh, modre karte. Eh, želim povedati, kako bi lahko migrante smiselno integrirali v Evropo. Mislim, da je zelo pomembno poizvedeti po kvalifikacijah in pogledati, kakšno potrebo po podjetnikih in podjetnicah imamo v Evropi in da jih pozitivno vključimo v delovni proces. Eh, izdelati natančno analizo in pogledati, kako bi bilo možno te ljudi smiselno integrirati v Evropo. To je eh, moje vprašanje. Hvala, gospod Rubik. Gospa Holmajer. Eh, mislim, eh, da v sodelovanje eh, z pisarno za podporo azilu in za grškimi oblastmi moramo čim prej ugotoviti, katere osebe, ki so prišle v Grčijo, bi lahko more biti vključili v drugih državah Evropske unije, zaradi tega, ker se prvič ne bodo več vrnili v svojo domovino in drugič, ker imajo dovolj potencijala in kvalifikacij. Eh, ki eh, so smiselne. Eh, sicer pa velja, da je potrebno Grči pomagati pri eh, registriranju in identificiranju eh, za to, da bi lahko pospešili procese pomoči, da pa bi tudi vrnili tiste v njihove domovine, ki nimajo niti kvalifikacije, niti upravičenosti, da se zadržujejo ne v Grči, ne v Evropski uniji, zaradi tega, ker bi imeli v svoji domovini možnost, da bi tam ostali. Hvala. Hvala lepa. Eh, komisarka je omenila da eh, kako je postopala komisija do sedaj v zvezi z Grčijo. Tukaj se ne smemo prikrivati dejstev. Pred nami je problem, ki je vedno hujši. Eh, socialni mir je zdaj že pod vprašajem v Grčiji, hkrati pa je tu tudi vprašanje uh, eh, uh, eh, higijenskih eh, razmer, sanitarnih razmer in pa še eno bistveno vprašanje, kako pomagati tem podnarekovaj tujcem, namreč v Grčiji ni naredila vse, Grčija v preteklosti ni naredila vsega, kar bi bila morala in uh, Eh, žal danes ne moremo biti ponosni na to, kar smo storili. Vsekakor pa gre tu za problem, ki zadeva celotno Evropo in strinjamo se z načrtom, ki je bil predstavljen. Naj povem zelo velikodušno, eh, da Evropa še nima še ni naredila tistega, kar bi morala v zvezi z azilno politiko, dejansko evropsko azilno politiko. Tu potrebujemo več poguma in tu bi pozval komisijo in svet, da takoj začneta s postopki v smislu nadomestitve sistema Dublin 2 z nekim sistemom solidarnosti med državami članicami. Tu se moramo resnično soočiti z situacijo, ki eh, bo upoštevala interese vseh držav članic, ne na, nek, le nekaterih na račun drugih, recimo na račun Grčije. Kajti, tudi če bo Grčiji uspelo absorbirati vse, vsa ta sredstva Evrop, iz Evropske unije, vendar ne bo mogla še rešiti vprašanja migrantov, ker 90 odstotkov jih prihaja uh, v Evropo preko Grčije. Naj zaključim. Uh, Grčija je v resnično v, eh, tudi v predvolilnem obdobju, to je pač stvarnost in vprašanje migracij, azil, azila in tako naprej se seveda izkorišča tudi strani ekstremističnih strank. Populizem obstaja in marsikateri politik manipulira z javnim mnenjem, zato je resnično treba biti pozoren, da bomo vsi pazljivi, Eh, ko govorimo o teh zadevah, še toliko bolj v tem predvoljenem obdobju. Gospod Krisogelos, eh, modri karton, izvolite. Uh, bili ste v vladi, gospod Drucas, kakšen odstotek bi me zanimalo absorbiranih sredstev od teh 309 milijonov evrov, ki so bili na voljo strani Evropske unije? Govorili ste že prej tukaj o stroških, eh, ki jih Grčija ne more pokrivati, ampak obstajajo sredstva, ki niso bila absorbirana. Sredstva, ki so bila namenjena za vračanje, za prostovoljno vračanje uh, migrantov. kakšno je število, število zahtevkov, ki so bili uspešno obravnavani in koliko, torej koliko zahtevkov je bilo obravnavanih in koliko zahtevkov je bilo rešenih tako, da so dobili eh, zaprositelji status azilanta. Dovolite mi, da. Eh, Tukaj se ne predstavljam zdaj neke, neke opozicije. To so vprašanja, ki zadevajo vlado, ki zadevajo Evropsko komisijo. Oni vam lahko dajo vsa ta, vse te odgovore. Hvala lepa, gospod Krisogelos, minuta je vaša. V Grčiji vidimo da je vprašanje migracijskih tokov zelo kompleksno. Grčija že kakšnih 20 let uh, je bila, uh, torej ni, takš, ni bila v takšnih težavah glede tega vprašanja. Zato se zdaj lahko vprašamo, ali recimo Nemčija, Belgija, Združene države, Avstralije, če bi prav tako bile tako močne države brez svojih migrantov, in imigrantov. Tu imamo zdaj neko pasivno uh, uh, obrambo, ki je včasih tudi ksenofobna, imamo ekstremistične eh, stranke, ki predlagajo masivne, masivne izgone, gradnjo zidu, gradnjo novih centrov in tako naprej. Gre za očitne kršitve človekovih pravic. Eh, hkrati pa to predstavlja seveda velike stroške za Grčijo. Imamo pa neke rešitve, ki bi bile možne in ki bi jih Grčija lahko izvajala skupaj z Evropsko unijo. Kajte, Evropa se mora soočiti s tem problemom. Mi ne smemo stati sami. Ko govorimo o centrih za prvi sprejem, uh, Eh, o centrih za spremljanje, hkrati pa seveda tudi za eh, prostovoljno vračanje. To bi bile rešitve, moramo, o katerih moramo premisliti. Gospod Kisogelos je bil prekinjen, zato vas prekinjam, torej prekoračili ste čas. Besedo ima gospod Busutil. Hvala, gospa predsedujoča. Tako kot je povedal gospod Rantopolidis, je Grčija čuti simptome Evrope, ko gre za priseljevanje. Moramo priznati, da tako kot druge države v Evropi, je Evr Grčija tranzitna država in ni ciljna država. To je treba precizirati, moram ponoviti. Grčija je tranzitna država In prisiljenci, ki prihajajo v Grči, nočejo ostati v Grči, temveč eh, želijo se preseliti v druge države Evropske unije, v glavnem v države na severu Evrope. In to pomeni tako, da zunanje meje eh, Grčije, niso problem Grčije, temveč to, so, to je problem Evropske unije in priseljevanje v zvezi s tem. Imamo tudi druge države, naprimer moja država Malta, Lampedusa, 60 tisoč oseb, ki je prišlo na Lampeduzo, niso hoteli ostati na Lampeduzi, kdor to misli se moti in zato moramo najti konkretne metode, kako rešiti ta kolektiv kolektivni problem Evrope in sicer na kolektivni način. Menim, da ko gre za revizijo eh, dublinske uredbe, to ne zadostuje to, kar se predlaga v svetu in dalec smo od dosegi dogovora. Eh, kar je svet eh, sklenil v zvezi s solidarnostjo, gre sicer v pravo smer, ampak to ne zadostuje. Vsi moramo razumeti, da gre za evropski problem. Sicer ne bomo našli rešitve. Hvala, gospod Busotil. Gospa Fajon ima besedo, izvolite. Kaže, da je ni v dvorani, zato dajem besedo gospodu Papa Nikolaju za dve minuti. Hvala, predsedujoča. Naj povem v zvezi s tem, kar je sicer že bilo povedano, da so Grki gostoljubno ljudstvo in da spoštujemo pravice ljudi, ki prihajajo k nam. To, da po obsodbah, do katerih je prišlo, po teh komentarjih, je pravica družine eh, nekoga, ki je bil ubit ob šestih zvečer, ko je peljal ženo v, v porodnišnico, torej ubili so ga neki tujci, to, to dejansko vendarle je nekaj, kar moramo prav tako upoštevati. Govori se o številu migrantov, o dejstvu, da če da pogosto ljudje, e, torej, ja, o tem, da, da ljudje, ki ne želijo, da nekdo pride k njim, eh, pač zaprejo vrate in tudi mi mislimo, da lahko, da lahko naša hiša je, eh, to storimo, naša hiša e, e, ima vrata, ki so meje Evrope in Frontex in druge agencije, vam bodo lepo povedali, da so, da je Grčija, da je, da je meja med Grčijo in Turčijo pomemben vstop za migrante in azilante. Eh, kakorkoli že pa moramo zahtevati od Turčije, da ravna, ravno tako tolerantno, uh, da je ravno tako netolerantna do uh, trgovcev z ljudmi, ki uh, vodijo ljudi na naše ozemlje, ljudje, ki zahtevajo mednarodno zaščito, je prav tako treba upoštevati, treba jim je zagotoviti ustrezen uravnotežen pristop. Tu seveda mislim predvsem na uh, Dublin 2. Seveda so tu številna odprta vprašanja, ampak eh, želel bi si, da malo premislite, kako je s tem. Samo nekaj sekund, lepo prosim. Prosim pa, da nekoliko počasneje berete, ker vam tolmači težko sledijo. Torej, spoštovani kolegi razmislite, kaj pomeni 400 migrantov vsak dan, ki pridejo čez vašo mejo v vaše države članice. Premislite, kaj bi bilo, če bilo pri vas tako. In tu imamo primer še potem predvolilne kampanje. Si predstavljati, da bi se to pri vas dogajalo, da bi pri vas ekstremisti Eh, predlagali, da, ob, da postavite minska polja ob mejah, uh, zato da bi preprečili prihod teh ljudi. Torej, resnično se moramo potruditi in nekaj v zvezi s tem. Predsedujoča je prekinila govornika. Gospa Boskur. Komisarš, ja, brajke maj berichte. Gospa komisarka, gospa predsedujoča, slišala sem poročila, da želi Grčija uh, izgnati prisiljence oziroma jih uh, Eh, poslati v sprejemne centre zaradi nevarnosti nalozljivih bolizni. Slišala sem, da želijo zgraditi več sprejemnih centrov, da želijo očistiti ceste, ve, vedno več je ksenofobije, sovraštva do tujcev. Grčija trenutno ne izpolnjuje pravnih pogojev, eh, ki veljajo za sprejemanje prosilcev za azil in eh, v bistvu gre za začaran krok in želim vedeti, ali se uporabi eh, denar Evropske unije za zapiranje ljudi na mesto za boj proti ksenofobiji. Kajti to je pomembno, bolj se moramo boriti proti ksenofobiji. Eh, Hvala lepa, gospod Boskurt. Zdaj pa gremo na postopek, pritegnite pozornost, catch the eye in besedo dajem gospe Bazesku, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Na osnovi statistik Grčije je 90 odstotkov vseh prisiljencev, ki je prišlo 2011, prišlo v Evropsko unijo, prišlo preko Grčije. Zato Eh, bi vsaka država imela težave s takšno situacijo. Potrebujemo torej koherentni pristop na evropski ravni za upravljanje takih primerov. Vse sosedne države morajo sodelovati pri urejanju um, tokov mig migrantov. Frontex igra pomembno vlogo pri tem in zato mora agencija podvojiti svoja prizadevanja pri pomoči uh, oblastim. Razen tega je treba prisiljencem eh, hitreje zagotoviti pravni status in treba je pospešiti postopke. Včeraj je grška vlada eh, napovedala schemo za eh, prostovoljno vračanje. To je pomemben korak naprej. Predvsem, ker pri tem želijo sodelovati tudi z nevladnimi organizacijami. Hvala lepa. Sledi gospa Kopa. Ko govorimo o migrantih v Grčiji, moramo tu razmišljati o ustreznem humanitarnem pristopu, najti moramo ustrezno rešitev. Več kot 150 tisoč migrantov je zdaj, eh, je vsako leto pride v Grčijo in seveda gre tu za izjemno visoke številke te, ti ljudje skušajo seveda zbežati pred nevarnostmi in revščino v svojih državah, eh, zato jih eh, moramo izpreti seveda na človeški način, ampak Krčija se s tem sama ne more eh, soočati, kajti tako kot so, je marsikdo povedal že med, med, eh, pred mano, 90 eh, odstotkov migrantov proti Evropi prihaja preko Grčije in skladno z Dublinom 2 ostajajo potem, eh, se jih ustavi v Grčiji. Tu je torej vprašanje ravnanja z prosilci za azil. Stvari se ne odvijajo dovolj hitro, vendar pa ne smemo primerjati Grčije z drugimi uh, Eh, državami, kar se tiče sprejema. Eh, problemi so zelo različni. Vprašanje migrantov v Grčiji bi se lahko rešili le, če se bomo z njim ukvarjali kot skupnim evropskim problemom. Hvala, sledi gospa Keller. Najlepša hvala problem v Grčiji je res evropska zadeva in treba ga je rešiti na evropski ravni, naprimer z reformiranjem Dublin 2 in tudi z investiranjem denarja v azilni sistem v Grčiji, ampak denar je treba porabiti na, v Grčiji in tu je veliko pomankljivosti, ki se kažejo tudi v eh, poročilu o izvajanju nacionalnega akcijskega načrta. Eh, no, eh, s, eh, no, eh, Nova služba za azil je sprejela samo 11 oseb, mislili pa so jih zaposliti eh, na stotine in razen tega je ta urad eh, odprt samo eh, tu in tam. Torej, eh, zakaj bi sploh morali pridržati osebe in zapr jih zapreti, če eh, iščejo azil in prosijo za azil. Seveda je sedaj predvolilna kampanja in e, migrante se uporabljajo za grišne kozle in moramo na vsak način pomagati aziljantom, da dobijo dostojno eh, dostojne pogobe, pogoje za življenje. To seveda eh, se ne tiče samo Grčije, tudi drugi morajo pomagati. Ja. Hvala lepa, gospod Obrmar. Hvala, gospa predsedujoča. Kar nekaj zadev ne razumem pri današnji razpravi. Na eni strani želi eh, nas komisija postaviti pod nadzorstvo eh, Evropskega sodišča za človekove pravice, ki izpodkopava uredbo Dublin in preprečuje vračanje azilantov v. Eh, državo, eh, kamor so kot prvo prišli. Eh, prosilci, torej problematik, pri, pri, pri tej problematiki gre vedno za isto te novice, da so meje odprte, da Turčija ni pripravljena sodelovati in da potrebujem več denarja. Sprašujem se, zakaj ne priznamo odkrito, da je plot, eh, vsaj tudi uh, en tak prvi ukrep, kajti tudi prebivalci v teh regijah imajo pravico, da se jih posluša in tudi, da se jih zaščiti. In zato eh, so tudi taki ukrepi pomembni. Hvala lepa in še zadnji govornik po postopku pritegniti pozornost, gospod Jekolino. Hvala, gospa predsedujoča ta razprava poteka eno leto po drugi razpravi, ki je imela iste značilnosti. Pred enim letom eh, je prišlo eh, do navala na Lampedusa, tako kot sedaj v Grčiji. 70 tisoč ljudi je prišlo, 60 tisoč na Lampedusa, ampak ne da bi tam ostale to so ekonomski migranti, ki prihajajo v Italijo, tako kot prihajajo tudi v Grčijo in na Malto, ne da bi ostali tam, temveč hočejo v druge evropske države. Zato mora biti odgovor več Evrope, več odgovornosti in solidarnosti in vzajemnosti. In zato priporočam, priporočam gospej komisarki odprta pogajanja o sredstvih. Eh, predvsem za obdobje 2014-2020. Um, torej potrebujemo tu več uh, vzajemnosti in to je treba povedati tudi svetu, ne smejo se države opirati temu, kajti drugače Evropa na tem področju ne bo dosegla nobenega napredka. Hvala. Komisarka Majstrumova, beseda je vaša. Hvala. Hvala za to razpravo. To je zelo pomembno in prav gotovo se bomo na to še vrnili. Grčija mora eh, izvesti nujne naloge, mora eh, izvajati akcijski načrt in vzpostaviti pogoje za preiskavo teh ljudi in da se eh, njihova prošnja čim prej reši. Potrebujemo humanitarno pomoč ljudem, ki so v območju Evros in ki so v težki situaciji, predvsem otroci in druge ranljive skupine. Razen tega potrebujemo boljšo eh, varovanje meje, potrebujemo sistem, da bo možno ljudi vrniti po ustreznem postopku, če se je ugotovilo, da ne potrebujejo mednarodne zaščite in treba je uh, tudi reformirati administrativni sistem tako, da se bo ustrezno uporabil denar. Veliko denarja je na voljo, na stotine milijonov evrov, ampak treba jih je pravilno uporabiti strani grških oblasti. Prepričana sem, da je možno storiti veliko za pospešitev postopkov in eh, zmanjšanje birokracije. Povsod so bili napredki, ampak potrebujemo več napredkov in eh, v vseh zadevah bomo po podpirali in pomagali, pomagali Grči tudi z denarjem. Eh, želimo eh, delati, sodelovati z grškimi oblastmi tudi pri izvajanju akcijskega načrta in nekateri so rekli, da je tudi premalo osebja. To je res akutno. Eh, Eh, potem Europol pomaga pri eh, reševanju problemov trgovanja z ljudmi. Imamo strokovnjake držav članic, pomembne organizacije so na kraju samem eh, IOM in tako naprej. In poskušamo pomagati Grčiji pri naporih pogajanj, napornih pogajanj s Turčijo. Pomagamo Grčiji pri administrativnih reformah in z denarjem tako da bodo bolje lahko izpolnjevali svoje odgovornosti. To na, napredek ugotavljamo še naprej, bomo pomagali. Nihče ne eh, dvomi o velikih težavah. Ekonomska situacija je težka, mnogo ljudi trpi v Grčiji in tega se zavedamo. Vemo tudi, da je Grčija zaradi geografske situacije tega ni mogoče spremeniti, je pa zelo izpostavljena migracijskim tokovom. Eh, um, to je evropska zadeva, kajti ljudje se želijo preseliti v druge države. To je evropska skrb. Komisija bo pomagala, svet bo pomagal. Um, sodelovali bomo z Grki. Nihče si ne pričakuje spremim čez konec tedna. To bo zahtevalo čas. Ampak potrebujemo eh, stalen napredek v partnerstvu. Ampak glavna odgovornost za to, da bo vse v redu, je v rokah grških oblasti in to mora biti jasno. Hvala za to razpravo, hvala za vašo podporo in za razumivanje. In gospa predsedujoča, eh, prepričana sem, da se bomo kmalo spet vrnili na to temo. Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa za svet dajem besedo ministru Buckovu. Hvala, gospa predsedujoča nobenega dvoma ni, da je tudi ta razprava pokazala, kako pomembna je ta tema za nas vse. Gre za posebno situacijo v Grčiji eh, in o tej situaciji moramo razpravljati. Torej gre za priseljence in Grčiji je treba pomagati, tako kot je komisarka Malmström po prvici dejala, je tako, da mora Grčija še opraviti veliko dela. Obenem pa moramo razmisliti o tem, kako nuditi praktično pomoč in solidarnost mogoče tudi drugim državam članicam, ki so eh, zašle pod velik pritisk. V EU si moramo pomagati drug, drugemu in potrebujemo tudi nacionalne mehanizme, tako da bo vsak eh, ka država članica se lahko hitro odzvala na nepričakovan pritisk eh, na področju migracij. Seveda se moramo zauzeti za to, da nekatere države ne bodo zabrale prevelik, v prevelike težave in moramo nuditi pomoč, ko je potrebno, ko vidimo, da se pojavlja kriza. Seveda pa je naš glavni cilj, da preprečujemo krize. Takšna je torej situacija. Še naprej želimo zagotoviti, da se bo Grčiji pomagalo, da bo Grčija vzpostavila uh, pravičen uh, sistem za obravnavo az, prošen za azil in želimo zagotoviti tudi dobro sodelovanje v okviru Dublina. Hvala za dobro razpravo. Veseli me, da sem imel priložnost prisluhniti različnim mnenjem. To razpravo je treba voditi, kajti gre za velik izziv, za Grčijo obenem pa je to tudi. Eh, velik izjiv tudi za vse evropsko sodelovanje. Hvala vsem. Tudi jaz menim, da je to bila zelo konstruktivna razprava. Dame in gospodje, s tem je zasedanje začasno prekinjeno, nadaljevalo se bo ob devetih zvečer.